Uh, Dragi kolegi in kolegice, začeli bomo. Čez minutko. Uh, na začetku naj najprej povem nekaj besed o potresu na japonskem. Tako da prosim,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 celotnim japonskim narodom in z družinami umrlih. Preživljamo oziroma priča smo hudi humanistični, hudi človeški krizi. To je po drugi svetovni vojni največja katastrofa, ki je prizadela to državo in je povzročila tudi veliko škode. Hvaležni smo vsem civilni zaščiti, vsem eh, podpornim službam in vsem državljanom, ki dostojanstveno skušajo ponovno spostaviti normalno življenje v svoji domovini. V teh težkih dneh vam zagotavljamo, da državljani Evropske unije stojijo ob vaši strani. Prosim vas, gospe in gospodje, da ustanete za minuto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 Odpiram posiedzenie konferencji. Zdaj pa odpiram konferenco predsednikom, ki je odprta za vse poslance in poslanke. To je torej Tukaj pozdravljam predsednika sveta gospoda Van Rompuja in gospoda Barosoja, predsednika komisije, kot tudi gospoda Ševčoviča, podpredsednika komisije. Najprej bom dal besedo predsedniku gospodu Van Rompuju, ki bo predstavil rezultate sveta, ki je bil posvečen dogodkom v Libiji in v naši vzhodni soseščini, ki je potekal um, petek 11. marca 2011. To, kar sem prebral, je bila ta točka na, uradna točka na zasedanju Evropskega sveta, zato sem enako z enakimi besedami prebral to točko in najavil to točko tudi tukaj. Izvolite, gospod, beseda je vaša. Eh, Gospod predsednik, spoštovani člani Evropskega parlamenta, dovolite najprej, da tudi sam počastim sedaj državljane Japonske v, tej, v tem času tragedije. Toliko tisoče ljudi je umrlo in ta eh, potres je bil tako hud, da je zamajal temelje sveta, povzročil je tsunami in grozno človeško katastrofo. Vsak ta dogodek bi bil že tragedija, skupaj pa so katastrofa. Evropska unija stoji ob strani evropsk, eh, japonskem državljanov v teh težkih dneh in tednih in ponudili smo pod pomoč in podporo japonske na kakršnekoli način bi jo potrebovali. Gospod, gospodom Barosom smo to posporočilo včeraj posredovali pred premijejo Hkano in včeraj je Japonska tudi dejansko zaprosila za našo pomoč. Trenutno je 20 držav članic ponudilo osebje in material preko tako imenovanega mehanizma civilne zaščite Evropske unije. Ta pomoč vsebuje tudi naprave za čiščenje vode, bolnišnice, tudi strokovnjake za iskanje in pomoč. Tudi smo pomagani Eh, pripravljeni pomagati, če bi se situacija v jedrskih elektrarnah še nadaljne slabšala. Če tudi to ne bo dovolj, bomo storili vse, kar je v naših močeh, da bi pomagali prizadetim ljudem. Lahko vas obvestim, da bomo imeli razpravo na Evropskem svetu 24. in 25. marca o katastrofi na Japonskem in o njenih posledicah za svet in za Evropsko unijo. En vidik je jedrska varnost. Včeraj je na pobudo komisije prišlo do sestanka med regulatorji in industrijo in tam se je sklenilo, da obstaja velika podpora za organizacijo stresnih ali obremenitvenih testov, ki bodo pomagali oceniti, do kakšne mere so naravne katastrofe nevarnost za jedrske elektrarne. To bo pomenilo tudi oceno za energetski sektor, za trg in tudi bomo iz tega lahko razbrali, na kakšen način se lahko na to odzovemo. Naj povemo, kaj sta bila dva posebna sestanka prejšnji teden. Prvi je bil izredni sestanek Evropskega sveta. Že sam po sebi je bil svet merilo, kako pomembni so razvoj v naši južni soseščini. Evropski voditelji so veseli zaradi demokratičnega valova v južni soseščini. Obenem pa smo zelo zaskrbljeni zaradi dogodkov v Libiji. In sklical sem ta izredni Evropski svet, da bi prišli do skupnega odzila, odziva. Kot prvo eh, so te revolucije v tej okoliščine um, gromne, vidimo preobrate, pretrese, vidimo dobre in pozitivne stvari, vidimo tudi obetavne korake naprej, kot tudi onepogumljajoče korake nazaj. Uh, Glede Libije in nasilja v Libiji bom povedal nekaj več eh, k malu. Tudi nedalni, eh, nedavni dogodki v Bahrajnu so nekaj, kar nas skrbi. Vendar pa vidimo napredek v Tuniziji in v Egipti, kjer je prišlo do nepovratnih sprememb. Z Euro, eh, tunizijskim oblastem smo poma, ponudili pomoč pri organizaciji volitev 24. julija. Egipčanske oblasti pa spodbujamo v korakih do resničnega demokratičnega prehoda. Tudi v, v Moroko je prišlo do sprememb, ki jih pozdravljamo in tudi te spremembe postavljamo v drugih regijah, eh, v drugih državah te regije, kjer se te spremembe dogajajo. Seveda vemo, da bo ta proces trajal in zahteval svoj čas in da bo eh, rezultat morda tudi sporen in da se bo razlikoval od države do države. Nikoli ni to obetalo enega slavnega pohoda proti svobodi. Zato je treba realistično oceniti položaj na terenu, obenem pa vzdrževati pozitivno dolgotrajno perspektivo, dolgoročno perspektivo. Dogodki v tej južni soseščini so tudi strateško pomembni za Evropo, kot je Evropski svet znova ponovil. Zato bo Evropska unija podprla vse korake proti demokratični preobrazbi in k gospodarskim reformam, ki bodo uprit ljudi. Dejansko potrebujemo novo partnerstvo za demokracijo in za deljeno blaginjo. To vprašanje, ta tema bo na dnevnih redih naših naslednjih zaseden in tudi na, zased, na dnevnem redu zasedanja Evropskega sveta naslednji teden. Sedaj pa Libija, o, o tem smo na zadnji petek veliko govorili. Libijskim oblastem smo jasno povedali, da morajo nehati izvajati silo nad prebivalstvom. In, uh, Jasno je, da mora trenutno vodstvo oditi. Evropski svet je pozdrav Eh, prehodni eh, nacionalni svet, ki ima sedež v Bengaziju. Z njimi sem se tudi sestal. Ta prehodni začasni svet je eh, vreden sogovornik in to odločitev smo sprejeli že dan poprej in tako smo šli v pravi smeri. Da bi izolirali trenutni režim, smo sprejeli sankcije prvi v 28. februarja, dva dni potem, ko je bila sprejeta resolucija Združenih narodov o Libiji. Potem pa smo presegli tudi sekcije Združenih narodov, kjer bomo embargo na orožje, tudi prepoved na represivno opremo, tudi prepoved um, vizumov in tudi prvo zamrznitev premoženja. Potem 10. marca, dan pred Evropskim svetom, smo prejeli drug uh, svežen uh, sankcij. Tu smo vključili tudi pomembne eh, finančne institucije, kot so Libijska centralna banka in tudi investicijska oblast Libije. Prejšnji petek pa smo govorili tudi o humanitarni krizi, ki se razvija v Libiji sami in tudi preko njenih meja. Več kot četrt milijona ljudi je že odšlo iz države zaradi strahu. Evropski svet je izrazil in povedal, da je treba zagotoviti varnost ljudi in to na vsak možen način, tako da bi zaščitili prebivalstvo države. Članice pa so pripravljene preučiti vse um, potrebne možnosti pod pogojem, da so izpolnili trije pogoji, namreč kot prvo eh, dokazljiva potreba, potem jasna pravna podpora in, pod, eh, in tudi ja, jasna pravna podlaga in podpora regije. Arabska liga, Evropska unija, Združene eh, države in Rusija in Kitajska zaenkrat še niso mogle priti do sporozuma, kako bi odstranili Gaddafija. Še vedno se pogajamo, da bi dosegli mednarodno podporo za to, da bi ustavili trenutno libijsko vodstvo. V tej humanitarni krizi pa imamo še drugo platkovanca, namreč države članice so sedaj soočene z migracijskimi tokovi in tudi to zahteva našo konkretno solidarnost. Zato pozivamo vse države članice, da bi zagotavljali še naprej hu, eh, humani, torej, človeške in tehnične vire za Frontex, ki že sodeluje v operaciji Hermes. Komisijo smo prosili naj zagotovi dodatna sredstva. Gre za to, da bomo zaščitili šengensko območje, gre za našo skupno evropsko mejo. Dovolite, da sklenem z dodatno splošno opasko. Revolti v Tuniziji, v Egiptu in v Libiji niso povezani z fundamentalizmom. Tudi protestniki Eh, niso um, fundamentalisti, hočejo službe, uh, besede v politiki in svobodo govore. Tukaj ne gre za spopad civilizacij, temveč gre za epizodo v boju za svobodo in pravičnost. To je nekaj, kar je pomembno tudi z vidika javnega mnenja v naših lastnih državah. Dragi poslanci in poslanke, kot vsi veste, bo je Evropskemu svetu takoj sledilo tudi srečanje predsednikov držav in vlad evrskega območja. Dogovorili smo se glede pakta za evro in dogovorili smo se tudi o nekaj ključnih elementih ekonomskega svežnja, ki bo potrjen na Evropskem svetu naslednji teden in s pomočjo katerega bomo lahko torej, um, šli navzgor. Naj začnem najprej z paktom za evro. S tem bomo najprej postavili trnejše temelje in osredotočilo se bo najprej na tiste področja, ki spadajo pod nacionalno pristojnost. Torej gre za dodatne, dopolnilne napore preko vsebinskih naporov, ki smo jih eh, dogovorili že na evropski ravni. Osredotočil se bo na področja, ki so ključna za večjo konkurenčnost in za izogibanje škodljivim neravnovesjem. Vseh 17 voditeljev evrskega območja je pripričanih, da morajo biti njihova gospodarstva bolj konkurenčna in bolj konvergenčna. Živimo v globalnem gospodarstvu in izguba konkurenčnosti je bila nekaj, kar je uh, povzročila krizo javnega dolga. Notranja in zonanja konkurenčnost je bistvenega pomena, da bo lahko Evropska unija rasla hitreje in na bolj trajnosten način, tako na srednji in na daljši rok. S tem bomo zagotovili prihodek za državljane in ohranili tudi socialne modele in ohranili državo blaginje. Sedaj, ko oblikujemo realistične predloge za pakt za evro, smo tesno sodelovali tudi s predsedniki sveta in komisije tukaj želimo imeti konkurenčno gospodarstvo za poslovanje, trajne javne finance in, tržne, in eh, trajnostne in vzdržne finančne sisteme. Pakt za to os, opredeljuje indikatore in morebitne politične ukrepe. Poleg tega obstaja zaveza za razpravo o davčnih političnih vprašanjih, tako da bi lahko zagotovili izmenjavo najboljših praks, da bi se izogibali škodljivim praksam in tukaj so vključeni tudi predlogi za boj proti prevaram in ogibanju plačevanja davkov. Ti ukrepi se vam morda zdijo že znani, ampak to, kar se je spremenilo, je politična zavezanost in predanost. Predsedniki držav in vlad bodo objavili, katere ukrepe bodo sprejeli na nacionalni ravni v okviru tega pakta. Tako da poleg tržnih pritiskov in poleg že ob stoječega institucionalnega pritiska, sedaj spostavljamo neke vrste pritisk med sovrstniki. Tako bomo dali temu paktu močnejšo politično zavezujočo moč konec marca bodo že pojavljene prve zaveze v okviru tega pakta za naslednjih 12 mesecev. Ko smo izdelovali ta pakt, smo želeli zagotoviti, da bo v skladu z obstoječim z obstečim gospodarskim upravljanjem Evropske unije. Bo, torej, ta pakt bo gradil Eh, na že obstoječih instrumentih za EU 2020, z evropskim semestrom, z integriranimi smernicami, z paktom za stabilnost in rast in z mrežo za nadzor. Torej, te nove zaveze bo treba vključiti v nacionalne reforme in stabilnostne programe in eh, to bo tudi podvrženo rednemu pregledu. Tukaj bo komisija igrala eh, osrednjo vlogo, ko bo spremljala izvajanje vseh teh zavez. Evropski parlament pa bo odigral celotno vlogo v skladu s svojimi pristojnostmi in tudi socialni partnerji bodo v celoti vključeni na ravni Evropske unije preko tripartitnega socialnega vrha. Opredeljeni so bili skupni cilji in države članice bodo zasledovale te cilje s svojimi lastnimi mešanicami politik, pri čemer bodo upoštevale lastne specifične izzive. Tudi države, ki niso članice Evropskega pakta oziroma Evropskega območja, so povabljene k sodelovanju v tem paktu. Na to bodo sporočile naslednji teden. Upam, da bodo sodelovali tako, da bo Evropski pakt postal pakt Euro. Poleg pakta pa smo se dogovorili o drugih pomembnih elementih širšega gospodarskega svežnja. Dogovorili smo se glede treh last, last, lastnosti mehanizma začasnega instrumenta. Najprej obseg. Zagotovili bomo, da bo na voljo 440 milijard evrov za instrument in 500 milijard za mehanizem. S tem bomo lahko intervenirali na eh, primarnem trgu, seveda v povezavi z pogojenostjo. Potem, kar zadeva cene teh instrumentov, tukaj bo treba bolje upoštevati dolgove in tukaj bomo spoštovali tudi cene mednarodnega denarnega sklada. Potem pri Grčiji smo se dogovorili, da bomo dospelost podaljšali in da bomo 100 baznih točk. Predsedniki držav in vlade so pozdravili tudi ambiciozne ukrepe, ki so bili uh, Eh, najavljeni strani portugalske vlade. Gre za pomembne ukrepe, ki tudi ukrep, ukrepijo eh, zaupanje v evrsko območje. Po eh, tem zasedanju se je Evropski svet dogovoril glede šestega zakonodajnega predloga o ekonomskem upravljanju kjer mora zadnjo besedo povedati še Evropski pakt. Glede pakta za stabilnost in rast pa mora svet slediti uh, priporočilom komisije. Če tega ne bo storil, mora pisno obrazložiti svoje stališče. Torej, z drugimi besedami mora bodi si eh, ravnati skladno ali se zagovarjati. To je korak v tej smeri, ki ste jo zagovarjali v tem Evropskem parlamentu. Potem naslednja stvar, ki vam je zelo pri srcu. Dogovorili smo se za to, da se bo proučila uvedba davka na mednarodne finančne transakcije, ne le na ravni držav, temveč tudi na ravni evrskega območja. Gospodje in gospe, mislim, da smo dosegli resničen napredek pri boju proti uh, javnemu dolgu. Upam, da se bo to delo dokončalo na naslednjem zasedanju Evropskega sveta naslednji teden. Uh, sporočevalci se bomo sestali jutri in pripričan sem, da bo prispevek Evropskega parlamenta tukaj bistvenega pomena in veselim se že vaših pogledov v tej razpravi. Hvala.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 gospod predsednik eh, sveta. Vsi smo pretreseni zaradi tragičnih dogodkov na, eh, na Japonskem eh, in tudi kako pomagati, da se soočajo, soočajo s temi posledicami. In s tem se ukvarjamo zelo učinkovito, zato da bi lahko zagotovili vso potrebno pomoč, pa tudi glede jedrskih central, kajti ljudje močno potrebujejo potrebujejo mm, solidarnost eh, in eh, podporo v teh težkih trenutkih. Potem je tu vse tisto, kar je povezano z varnostjo naših lasnih državljanov. Tudi tu smo pripravljeni in eh, se še pripravljamo, kako se znati odzvati na morebitne podobne dogodke. Spoštovane poslanke in poslanci, po izrednem zasedanju sveta in šefov vlad in držav ki se je osredotočila na razmere v Libiji eh, in eh, druge. O tem je že spregovoril eh, predsednik Rompoj, zato ne bom tega ponavljal, vendar eh, pa bi se osredotočil samo na prispevek komisije k strategiji za južno sredozemlje eh, skupaj z visoko eh, predstavnico sem predstavljal komisijo v okviru komunikacij namreč kako, kako poteka naša podpora, naša pomoč tem ljudem in prispevek k demokraciji v okviru skupnih perspektiv. Gre za prispevek, prispevek na podlagi pozitivnega pogojevanja in eh, v eh, tem okviru bi lahko eh, v teh deželah računali še na našo večjo pomoč in eh, potrebno je vedeti, kakšne vrste partnerstva jim ponujamo. To je eh, ravno tako sem povedal, da eh, bo komisija prav tako osvetlila vidike migracijskih tokov in podobnega na naslednjem zasedanju. Prejšnji teden sem že povedal parlamentu, da komisija že zelo dolgo prosi države, da pokažejo večjo zavezanost, večji koordinir Eh, večji koordiniranosti za vidika politik in eh, podobno. To je sedaj bilo sprejeto kar ni bil eh, primer še pred časom. In potem glede pakta gre za naprimer prve zamisli, do katerih je prišlo. Tu so bile izražene tudi eh, izraženi določeni pomisleki, vendar je tudi na to sedaj že bilo odgovoreno. In teden dni kasneje vam sedaj lahko povem, da eh, so, bili vs, da so bila vsa ta načela upoštevana in eh, glede njih so se šefi držav in vlad zedinili prejšnji teden. V okviru obstoječe arhitekture, ki jo imamo za koordinacijo, bo v polni meri spoštovana pogodba, vključno z, eh, eh, s sodelovanjem parlamenta. In ko smo s tem delom začeli, to ni bilo nekaj samoumevnega in eh, tu je tudi tisti del, ki naj bi potekal samo med vladami. Želim se zahvaliti parlamentu za njegovo jasno stališče uprit pristopa skupnosti. Gre za resen pakt in sicer na tistih eh, področjih, ki so prevladujoče eh, nacionalne, eh, bolj v nacionalni pristojnosti. Potem prispevek zlasti z vidika rasti delovnih mest. Vse to naj, bi, naj bo vse vključujoče in to je tudi eden od glavnih ciljev strategije 2020. Skratka, trajnostna in eh, vključujoča rast. Strukturne reforme so v ta namen pomembne in eh, potrebne in lahko pomenijo prispevek k tem prizadevanjem. In v paktu je tudi navedeno, da bo to skladno z okrepitvijo eh, gospodarskega upravljanja, da bo tudi sorazmerno in da bo gradilo na obstoječih instrumentih strategije 2020 Evropskega četrtletja in pa tudi v okviru novega okvira za nadzornega okvira in vse te zaveze bodo vključene tudi v nacionalne reforme in programe za stabilnost. Eh, tu eh, naj bi komisija imela pomembno vlogo, spremljala izpolnjevanje zavez in vključevala vse potrebne ukrepe. Evropski eh, parlament bo odigral polno vlogo skladno s svojimi pristojnostmi, s sodelovanjem socialnih partnerjev na evropski ravni v okviru tripartite tripartitnega sistema. Kot lahko vidite, eh, je za nas eh, participacija socialnih partnerjev v spredju, kajti zdi se nam, da je to zelo pomembno tudi za vidika Evropakta. Eh, Potem uloga komisije pri spremljanju teh zavez, pakt pa je odprt tudi neevropskim članicam, če tako, oziroma evropskim nečlanicam, če tako želijo. In to je tisto, kar bo obravnavano tudi na naslednjem eh, svetu. Pakt za evro ne bo nek usporedni eh, mehanizem poleg že zapletenega eh, mehanizma gospodarskega upravljanja. Menim, da lahko predstavlja, če bo ustrezno, ustrezno realiziran, nekaj učinkovitega tako z vidika politike kot orientacije. prišlo je tudi do strinjanja glede priporočil za uresničevanje pakta stabilnosti. In eh, tu citiram iz zaključkov. Eh, ko se odloča za pakt eh, stabilnosti in pakt milijarda eh, evrov, eh, je predvideno, da eh, tudi pojasni svoja stališča pisno, če je to potrebno. To so tudi stališča in mnenja, ki ste jih mnogi poslanke in poslanci izrazili. Uvedba eh, posebne finančne takse eh, pa eh, je nekaj, kar bo še tudi predmet razlage na ravni Evropske unije in nacionalnih ravneh potrebno, eh, potrebno bodo tudi prilagoditve v ta namen in to bo morali, po, moralo potekati na sorazmeren način in eh, enakopravno med vsemi zainteresiranimi eh, stranmi. Potem koordinacija in prispevek naše razprave prejšnji teden, vaše razprave prejšnji teden v Strasburu stališča in mnenja Evropske parlamenta so bila izjemno pomembna eh, tudi za tisto, kar je bilo naknadno sprejeto. Tu je eh, š, eh, potrebno je ugotoviti, da gre samo za en del tega, kar že eh, delamo za zagotavljanje večje stabilnosti. Tu je pregled naprimer letne rasti, potem tudi finančnih zmogljivosti v okviru sklada za stabilnost ob predvidevanju uvedbe dokončnega mehanizma do leta 2013. Lahko smo zadovoljni, zadovoljni z rezultati eh, tega sestanka na vrhu in evropski voditelji so se dogovorili, da mora biti dana razpolago, po, eh, dana razpolago polna vsota in sicer 440 eh, milijard evrov in pa 500 milijard evrov za mehanizem za stabilnost. In To prav gotovo pomeni pomemben korak naprej. Na nekaterih področjih bo, eh, bomo šli verjetno še dlje, na vsak način pa to soglasje pomeni napredek v primerjavi z obstoječo situacijo. Eh, tu še tudi lahko z zadovoljstvom ugotovim, da je bilo dovolj prožnosti, da eh, se voditelji dogovorijo tudi glede prestrukturiranja, prestrukturiranja dolga Grčije eh, za zagotovitev večje prožnosti. In to ni samo zaradi eh, iz pravičnosti do Grčije, temveč tudi eh, zaradi boljšega usmerjanja celotnega postopka in zagotavljanja večje stabilnosti. In ista stopnja prožnosti je stopnja, ki bo na voljo tudi irski. Še dve sklepni prepombi. Prvič, spričo novega zasedanja sveta 23. Eh, in 24. marca eh, bo potrebno upoštevati eh, jasne prednostne naloge z vidika načrtovanja, potem finančne stabilnosti, zaposlovanje in drugega, skratka, rasti, želimo, da je rast trajnostne narave in da je vse vključujoče. Potem vključite vse to tudi v nacionalne eh, programe, pa je naloga posameznih držav. Komisija ne bo odstopila od te svoje vloge, kajti zdi se nam, da je to izjemno pomembno, da bi zagotovili doslednost teh prizadevanj. Šest eh, predlogov komisije gospodarskega upravljanja, ki, eh, glede katerih se je svet včeraj dogovoril, pa je temeljni kamen našega pristopa za okrepitev ekonomskega upravljanja. E, tu so predvidene tudi sankcije. In e, prejšnji teden je prišlo tudi do soglasja za okrepitev pravil gospodarskega upravljanja in ne nazadnje poseben sklad za stabilnost do leta 2013, ki bo postal. Eh, in pa eh, ki bo postal torej eh, trajen mehanizem za zagotovitev eh, stabilnosti evrskega območja. Še Moja druga pripomba pa se nanaša na dva sestanka eh, prejšnji petek. Mislim, da iz tega eh, lahko zlasti potegnemo dvoje. Evropa preživlja resnično zgodovinske izzive v današnjem trenutku, naredi pa lahko največ s tem, da pride do kompromisnih rešitev, ki nas vse povezujejo. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu v imenu skupin, gospod Dol v imenu EPP-ja. Gospod predsednik, Dragi kolegi, Japonska, Libija, evro, eno za drugim, Evropa se tako sooča z velikimi izzivi, ki pravzaprav kličejo v sprednje njene vrednote, vrednote demokracije, človekovih pravic, inovirati v globalnem kontekstu, ki se stalno spreminja. Vse to so izzivi, ki so sedaj pred nam. In vsa naša pozornost je namenjena, kot ste že povedali, eh, tu na Japonsko, kot ste sami povedali. in prav tako je bilo tudi v današnji razpravi gre za zelo težko je pravzaprav eh, sploh eh, oceniti vso razsežnost eh, te katastrofe. Potem je tu tudi, so tu tudi nesreče, ki so se po cunamiju zgodile v jedrskih centralah. Zelo nas je pretresla in prizadela ta katastrofa. Japonci naj morajo biti v eh, skratka v stanju, da lahko računajo na našo pomoč, ki naj bo učinkovita. Pripravljeni moramo biti na vsakršno eh, situacijo. In jedrska varnost, vprašanje jedrske varnosti pa se nedvomno sedaj močno zastavlja povsod po svetu. Ko ste že povedali, tudi sam pozivam k temu, da bodi si v tem parlamentu in v nacionalnih parlamentu poteka razprava o jedrski varnosti. Vendar tudi razprava, eh, kjer je močno eh, prisotna tudi vsa prizadetost za vidika eh, te situacije, vendar to ne sme zamegliti tudi nerealnosti, ki, so, ki je odvisnost od energetskih verov. To je realnost, ki jo ne smemo niti spregledati, niti podceniti. In reči, da vse to, kar se dogaja na japonskem, da ostaja brez vsakršnih posledic za nas, Eh, ni prav in pomeni, da lažemo svojim državljanom na vseh političnih odgovornih ljudeh v Evropski uniji je, da potegnejo nauk eh, iz tega, kar se sedaj zgodi, kar se je zgodilo v Fukushimi in eh, zlasti pa se je potrebno osredotočiti na podporo, na pomoč, ki jo lahko damo japonskim prijateljev, ki so se znašli v radikalno drugačni situaciji, kot smo mi zavidika eh, sizmičnih eh, tveganj. Potem situacija in razmere v Severni Afriki, ki ki si zaslužijo našo polno pozornost. Potrebno je temeljita razprava tako tu v parlamentu kot v nacionalnih parlamentih in posod druge. To je neposredno povezano z evropsko usodo. In eh, v eh, zgodovini, v preteklosti je že prišlo do tesnih vezi med našimi državami in narodi. Ta situacija eh, pa tudi pomeni, da smo priča pripravljenosti tudi v te teh krajih, eh, v teh državah samih, da pride do sprememb, do demokracije in potrebno jim je pomagati, da se njihove želje uresničajo. In eh, v Evropi ne smemo, eh, se ne smemo bati imeti strahu, temveč podpreti solidarnost in medsebojno pomoč. Kar zadeva Libijo, moja skupina podpira cilje Evrop oziroma sklepe Evropskega parlamenta in eh, vse eh, najrazličnejše opcije, da se pride do situacije, ki eh, bo Eh, ki bo eh, sprejemljiva. Evropa naj bo tudi v stanju, da se lahko hitro odzove in eh, tako ponudi svojo podporo narodom v Severni Afriki. Smo med največjimi donatorji oziroma smo največji donator na svetu in v tem okviru moramo tudi delovati. Parlament, Evropski parlament mora govoriti z enim glasom, tako bo njegovo sporočilo tudi slišano in bo lahko imelo, eh, bo lahko eh, vplivalo. Težko pa je govoriti o financah in o evru. Naša stvarnost je, da je naša skupna valuta nepogrešljiva na gospodarski ravni pa tudi na svetovni ravni. Sklepi 11. marca eh, sveta so glede tega zelo jasni. Prvi sklep je, Evropa se je nekaj naučila iz eh, krize in ima sedaj na voljo sredstva, da premošča krizo. Tu so potem osnovni elementi pakta za evro, ki kažejo na to, da resno jemljemo tudi vprašanje potrebne konvergence. Konver konvergence, oprostite, vključno eh, s socialnimi razsežnostmi. So države, ki še ne pripadajo evrskemu območju, eh, vendar pa lahko k temu prispevajo in z njihovim prispevkom bo lahko Evropa, eh, ko bo zagotovila trajnost svojega gospodarstva, pomembna. Potem sklep, da se okrepi mehanizem podpore državam v težavah, o poudarku na zelo rigorozno resno vodenje gospodarstva je eh, tudi tisto, kar eh, lahko na ta način prispeva k večji eh, samostojnosti. Tretjič, zmanjševanje primankljaja, podpora evru in vse to pravzaprav je bistvenega pomena. In naj še enkrat izrazim željo moje skupine, da eh, to eh, poteka ne na eh, podlagi medvladnega sodelovanja, temveč na ravni Evropske unije. Tako bo Evropa kompaktna eh, in eh, združena in bo sposobna pošiljanja jasnih sporočil tudi med drugim eh, Japonski in drugim državam na njihovi poti k svobodi. Hvala lepa ste pa v imenu socialistov in demokratov, dajem besedo gospodu Hanesu Sobodi. Gospod predsednik sveta, predsednik komisije, tudi v imenu svoje politične skupine bi hotel izraziti sočutje, sožalje narodom eh, Japonske. Pravilno je bilo rečeno, da je to dejansko apokalipsa. E, potrebno bi bilo dosti bolj aktivno e, delovati, e, bolj aktivno kot Mednarodna agencija za atomsko energijo, kjer imam marsikakšno kritiko. Jaz moram reči, da bi morali dati večjo prioriteto temu, zato pozdravljam e, tudi odločitev, da bo se bodo izvajali stresni testi. Ampak nima nobenega smisla, če se potem ne bodo izvajali tako, kot je treba. Treba je ugotoviti, kakšno je dejansko stanje in zato je treba ustvariti vse pogoje. In tudi to, kar vedno govori predsednik Pusek, moramo poskrbeti za to, da bo. Eurotom eh, pogodba eh, se bolj razširila, torej imela večji obseg, za to gre. Potrebno je dati pozornost energetski učinkovitosti, eh, varčnosti za energijo, dosti bolj kot je bilo to do zdaj. To so zadeve, ki bi jih hotel počrtati. Druga tema, Libija in Severna Afrika. Jaz sem komisiji zelo hvaležen, da so zelo hitro skupaj z visoko predstavnico pripravili sporočilo o aktivni pomoči, ki jo moramo dati tem državam. Ne gre samo za formulacijo tega sporočila, gre tudi za aktivno pomoč in za udejanjanje. Prepričan sem, da bomo vsi skupaj tu nekaj naredili in da bomo tudi Sredozemski uniji dali nov obraz, novo vsebino, eh, ker to, kar se je do zdaj tam dogajalo, eh, je na vsak način potrebno spremeniti. Hotev bi povedati nekaj v zvezi z Libijo. Jaz mislim, revolucija v Libiji ne sme bi smela propasti. Eh, če bo Gaddafi zmaga, potem to ni samo korak nazaj za Libijo, temveč tudi slabo za vse sosedne države. Na treba je na vsak način sprejeti en ukrep, ki bi bil koristen, ki bi lahko pomagal, ki kaj ti Gaddafijev režim je potreba eh, sankcionirati in tudi izolirati. Nobene sredne poti ni. Gaddafi je izgubil vso eh, legitimno pravico. Kar zadeva tretjo temo, čist na kratko, eh, eh, vrh evro. Eh, Evropski svet, tudi vi osebno, vam je uspelo, da ste razjezili komisijo, parlament in pa tiste, ki niso še člani evrocone. To je res dosežek. Torej, še vedno to, kar ste dosegli, ni zadovoljivo. Ne bom govoril o institucionalnih vprašanjih. Slišal sem, da so mi nekateri že eh, prišepetavali in bodo o tem tudi govorili. Uh, hotel bi spregovoriti o Grči. Tudi če bo zdaj plačali manj uh, obresti, je vseeno to še preveč, da bi se rešili iz položaja, v katerem so. Uh, Juncker je predlagal, da bi se o evroobveznicah uh, razpravljalo, da bi to uvedli tako, da bi zagotovili stabilnost in podprli stabilnost. Uh, drugič, uh, pakt za evro. Uh, bil je govor o rasti, v ciljih eh, pa besedice rast sploh ni. To se pravi, da samo trajnostna rast lahko ustvari pogoje, da skupno pridemo iz krize. Kar zadeva eh, plače, imate popolnoma prav, plače bi se morale eh, razvijati usporedno z rastjo produktivnosti, ampak to v nekaterih državah ne drži. Tu bi bilo treba povabiti sindikate. Večkrat je bil govor o tem, da je pomembno tudi na evropski ravni imeti uh, učinkovito, pozitivno socialno partnerstvo. Uh, če bi govorili z sindikati, potem bi imeli sindikate na svoje strani in na ta način bi rešili marsikatero uh, nezadovoljstvo. Uh, bil je govor tudi o uh, davku na transakcije. Uh, Eh, če pa zdaj pogledamo, kaj tu pravzaprav piše, ne pove zelo dosti pravzaprav niti ne razumeš točno, kaj piše. To ni eh, ustrezen odgovor na odločitev, ki ga je sprejela ta hiša prejšnji teden. Predsednik eh, komisije na vsak način ni sprejemljivo, da član komisije, gospod Čemeta, tudi po sklepu parlamenta se dela norca iz tega sklepa. On mora ta sklep sprejeti, ga mora akceptirati in lahko pri udejanjenju pove svoje mnenje. Če pa že vnaprej negativno reagira, dobro, to je njegova eh, pravica, če hoče vplivati na parlament. Ampak tu je bila z večino sprejeta ta odločitev in z eh, poročilom podimata smo to potrdili in zato se on ne sme delati norca iz parlamenta, ampak morate skušati te zadeve udejaniti v eh, sklepih Evropskega sveta. Eh, je sicer nekaj o tem napisano, dobro, da je sploh nekaj, ampak ni dovolj. Eh, na vsak način bi morala komisija in svet dejansko se zelo angažirati, da bi te stvari udejanili. Številni ljudje v Evropi so zelo nezadovoljni z eh, nefer eh, sistemom, ki ga imamo. Potrebno je vse vključiti, da bi lahko tudi oni prispevali k prevladovanju krize. E, torej, potrebno je, da stroške plačajo tisti, ki so krivi, da je do te krize sploh prišlo. In to je treba na vsak način upoštevati. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa v imenu skupine Alde, gospod Ferhoštet. Ne bom govoril o paktu o gospodarskem upravljanju, kajti to smo imeli možnost, ko smo pripravljali zasedanje za 24 in 25 marec. Rekel bi le, da še vedno obstaja nek problem pri tem, eh, kar ste sklenili in tudi pri metodi. Torej, uh, torej svet, spremljanje, vse to bo počel svet, ne pa komisija. Zato gospod Riše še vedno kritizira ta svežan in to je počel tudi včeraj in mislim, da mora parlament tukaj slediti gospodu Trišeju in njegovemu pristopu k tej temi. Imeno moje skupine pa bi povedal še to in potem sem vrnil k drugim dema temama. Najprej bi izražil najgloblje sožalje japonskemu narodu in skoristil bi to priložnost, da pozdravil 50 junakov v jedrski elektrarni Fukushima, 50 junakov, ki še ta hip, torej v tem trenutku, tvegajo svoje življenje, da bi rešili Japonce pred jedrsko katastrofo. Seveda to ni dovolj, seveda mislim, da je treba, da mi tudi v Evropski uniji razmišljamo o naši politiki energetske varnosti in ta katastrofa mora resnično nas nekoliko prebuditi, bi rekel. To in da bom nas spodbuditi k razvoju alternativne energije, kajti mislim, da je v tem prihodnost, to je zdaj očitno. Japonska, dragi kolegi in kolegice, no kljub tragediji je dogodek, ki ga ne moremo spremeniti. Tukaj lahko pomagamo in moramo pomagati, vendar pa žal tega dogodka ne moremo spremeniti. Vendar pa v Libiji lahko spremenimo tok dogodkov. Pravno sprotno, kajti v Libiji tudi je veliko junakov, na tisoče ljudi se ta hip žrtvuje za svobodo in za demokracijo. In od včerajšnjega dne vemo tudi, kakšne obraze imajo ti, ki so v središču revolucije. Včeraj so bili v tisku študenti, 21-letni eh, podjetniki, študenti, varus, 26-letni mladi podjetnik. Torej, to so tisti ljudje, ki se borijo za demokracijo v Libiji. Ne le, da ne vem da mi poznamo te upornike. Problem je v tem, da ga, jih pozna tudi Gaddafi in da tajne službe imajo spisek teh imen in da jih iščejo, iščejo njihove družine, ki jih mučijo in ki jih koljajo kot živali. In če bo on zauzel Bengazi, potem bo to tam prišlo vsekakor do masakra nad ljudmi, po mojem mnenju. In kaj počnemo, da bi uh, preprečili to, kolegice in kolegi? To, dejansko lahko postane nova Srebrenica, nova Ruanda ali pa novi Darfur. Kaj počnemo zdaj? Ali jim pomagamo, ali jim pomagamo ta hip? Ali jim pomagamo resnično, jim jih financiramo, jim jih podpiramo z orožjem, z območjem brez preletov, jih priznamo kot opozicijsko vlado ali pa skušamo zadržati demokratizacijo in revolucijo. Ne, to, kar mi počnemo, je to, da tja pošiljamo misije za ugotavljanje dejstev. Pošiljamo te misije v Tripoli. To je vse, kar počnemo. Tako da, drage kolegice in kolegi, zato mi je pravzaprav slabo ob tem, kar se trenutno dogaja in slabo mi je ob odnosu Evropske unije Kakšna je realnost? Realnost je ta. Mednarodna skupnost, ta hip, gospod predsednik, dovoljuje Saudski Arabiji, da, invadi, da izvaja invazijo v Bahrajno, da bi ustavila demokratično revolucijo. Sočasno pa mi ne podpiramo libijskega naroda, da bi podprli in rešili demokratič, njihovo demokratično revolucijo. Tako da znova, prav slabo mi je že tri ali štiri dni, ko spremljam to, kaj se dogaja in kakšni odnosi Evropske unije. Ničesar se nismo naučili iz preteklosti preteklosti, prav ničesar. Kaj bomo rekli naslednji teden, ko bo Gaddafi morda znova na svojem sedežu in stolčku eh, kot vodja Libije? Rekli bomo, oh, prav škoda, pač poslujmo tako, kot smo prej, delujmo kot prej. Bomo znova zastrli oči in pogledali stran, kot smo že toliko krat zgodili na mačarskem leta 56, v Pragi leta 68. Tudi takrat nismo storili prav ničesar. Tako da, dragi kolegice in kolegi, tudi v Španiji leta 1936, ja. In morda tudi eh, je več primerov za to. In teh primerov ne smemo pozabiti. Sploh pa ne zdaj, v tem trenutku, ko se ta ljudstva borijo za svojo svobodo. Tako da, kolegice in kolegi, sin Gaddafija je včeraj medijem rekel, da se njegove sile približujejo Bengazijo in da pričakuje, da se bo revolucija končala v 48 urah. Sicer ne verjamem eh, s Gaddafijem osim, ampak jasno je, ali bomo, če bomo dovolili, da se to zgodi, bomo k temu temu zgodovini, eh, skupni evropski zgodovini, eh, dodali le še eno temno stran. Naša opcija je, da storimo zdaj vse, kar lahko. In kot pripričan evropejec rečem, da. Ne morem resnično računati na Evropsko unijo, računam pa na Francijo, na Združeno kraljestvo in na ZDA, da bodo tukaj podprli eh, neko držo, ki bo podprla revolucijo. Hvala. Najlepša hvala. Besedo pa dajem sedaj gospodu Zahradilu za skupino IKR. Napred k radje. To, co se stalo... Najlepša hvala. E, to, kar se dogaja, mm, je presenetljivo, ampak ena država je bila prisiljena, da se odpove temeljni pravici. Ta država je bila prisiljena, da to proda za gotovino, mislim na Irsko in na napore Irske, da se Irsko prisili do tega, da se strinja z predpisanimi obrestnimi mirami. V vseh političnih skupinah se deluje po sloganu, da je vsaka kriza tudi priložnost in sedaj bi hoteli to krizo izkoristiti za krepitev unifikacije. V pogodbah pa čisto jasno piše, da davki so v izključni pravici držav članic, ne pa Evropske unije. Zdaj imamo minimalne eh, da, eh, mi, eh, davčne stopne, ki smo jih skupno določili, potem dela se že tudi na tem, da bi davčne eno konkurenco, ki ni zato, ker je to škodljivo za eh, preho, eh, prosto trgovino. Tu gre zdaj za to, da bi hoteli imeti davčno skupnost. Ja, če je to, potem bomo prišli do Združenih držav Evrope. To ni nekaj, kar česar noče, samo naša politična skupina tega nočejo, tudi evropski ljudje. E, izziv za Evropsko unijo je, da spremeni svoj odnos do sosedske politike. Van Rompuy je rekel, da so e, države različne, Egipt ni Libija in političen razvoj ni identičen v teh državah, niti socialna, niti gospodarske danosti. E, ti je treba individualno eh, se odzvati na eh, dogodke. kar velja za ene, ne velja za druge. Meni je zelo žal, gospod eh, Ferhovštov, da se Evropa ni odzvala tako, kot bi se morala. Eh, mene zanima, kaj bo Evropska unija naredila, če bo Gaddafi zmagal. A bomo šli kar enostavno na eh, dnevni red in o tem ne bomo več govorili. Eh, Eh, čudno, da Evropa ne more se zediniti za odziv. Naprimer, v eh, Združenih eh, državah so se odločili najprej za Irak, potem eh, Afganistan in zdaj je na vrsti verjetno Libija. Po nobena država ne bi smela biti prisiljena, da naredi določene korake. Mogoče smo, podobno kot na drugih področjih eh, imeli prevelike želje. Konec koncev, zdaj pa še Japonska. Velika človeška nesreča, naravna katastrofa, to nam je zopet pokazalo, kako težko je obvladati naravo. Jaz sem desetletja živel v sistemu, kjer so hoteli ukazovati naravi, ampak to enostavno ne gre. Ta situacija trenutno na japonske eh, pa ni razlog, da bi lahko eh, načelno torej, govorili o eh, varnosti. V Evropi obstajajo številne jedrske elektrarne, ampak nekatere so na območjih, kjer ne prihaja do potresov. Zato ne bi smeli z tega narediti populistične teme. Morali bi o tem dejansko resno razpravljati. Eh, treba je zahtevati varno energijo. Jedrska energija sodi med uh, varne energije in to je treba pri vseh napravah tudi upoštevati. Hvala. Hvala v imenu zelenih, pa gospod Rebeka Harm. Tri teme, o katerih govorimo. Japonska, sredozemlje, arabski svet, pa tudi globalna finančna kriza, te teme imajo nekaj skupnega, namreč kažejo nam, da politike, ki se odvijajo v nacionalnih kontejnerjih in ki se omejujejo na nacionalne interese, niso več prava pot. Jaz mislim, da smo zdaj v skupnosti v Evropskem parlamentu, ki že bolje ve, da današnji svet je transnacionalen in zahteva tudi transnacionalen odziv. In zato moramo sedaj se vsi skupaj soočiti s tem, kar se je tu dogodilo. Kar zadeva Japonsko, nihče ne more predvideti tak, tako veliko število in povezanost naravnih katastrof, kot se je tam zgodilo. Ampak pomembno je, da vemo, da na japonskem že številna leta preživeli atomskih bomb nad Hirošimo in Nagasako, hodijo po državi in pridigajo, da Japonska ni država, v kateri bi lahko koristili civilno jedrsko energijo zaradi eh, geografskih danosti. V kriznih situacijah pa smo zdaj na točki, kjer se moramo tudi mi v Evropski uniji soočiti s tem, eh, ali mi v podobnih kriznih situacijah, drugih naravnih katastrof, drugih scenarijev, bi bili lahko prepričani, da bodo reaktori vzdržali, da bomo delali drugače, kot so delali Japonci. Jaz mislim, da ne. In moja konsekvenca je ne stresni test. Jaz iz tega zahtevam, da se ponovno, kot sem to dejala že po črno bilo, zahtevamo, da pravilno eh, razložimo, pravilno tolmačimo to katastrofo in eh, da pogledamo, koliko eh, elektrarni imamo, ki niso postavljene temu tveganju. Torej, to je proces, katerim bi morali v celotni Evropi začeti. Še nekaj v zvezi z Libijo, če dovolite. Jaz. Yes. Dobro razumem to, kar je hotel povedati kolega Verhofstadt. Združene države imajo seznam šestnajstih podjetij, ki še ne upoštevajo embarga eh, za Gaddafija. Sprašala eh, bi vas, gospod Barozo in gospod Rampoj, ali eh, udejanja eh, Evropska unija ta embargo do Gaddafija, a ste prepričani, da ni evropskih podjetij, ki poslujejo za Libijo. Jaz bi to dejansko hotela vedeti, gospa Ešten v Strasburgu na to ni odgovorila. Hotela bi vedeti, zakaj Evropska unija se ni bolj zauzela za preverbo in za pripravo so eh, eh, prepovedi letenja nad Libijo. Saj to ni stvar, ki ne bi bila izvedljiva, to je bila pametna zahteva. Danes pa je e, situacija, tako sem brala v časopisu, da nemški zunani ministri, e, minister se pogaja z Rusijo in Kitajsko, da bi preprečil prepoved letenja. Tako to zgleda. Meni se zdi, da je to zelo žalostno. In e, to pomeni, da napake, ki smo jih delali prej, jih sedaj ponavljamo. E, tudi, e, ko je šlo za Mubarak, Isaka za Ben Alija nismo zavzeli svoje pozicije in sedaj smo v istem položaju. Mi nismo uspeli se postaviti na pravo stran. Arabski svet to ne bo pozabila te slabosti Evropske unije in nam to tudi ne bo oprostila. Hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala, gospa. Zdaj pa za združeno levico, gospod Biski. Gospod pred predsedni, kolegice in kolegi, moja politična skupina eh, se pridružuje besedam sočutja za žrtve eh, katastrofe na japonskem. Žrtvam je potrebno poslati vso pomoč, brez kakršnih koli ovir. In pogojev. Nažalost pa moram dodati, da ne gre samo za naravno katastrofo, temveč povzročili so jo ljudje. E, na strašen način nam kaže, kakšne strašne stroje ustvarjamo tudi mi tukaj v Evropi in s tem še nadaljujemo. Ne govorim samo o jedrskih elektrarnah, temveč tudi o e, jedrskem orožju, ki je stacionirano v Evropi. E, narod v Libiji to je spet ena katastrofa, ki so jo povzročili ljudje. Če tega ne bomo zadržali, bodo uničene prve klice demokracije, preden so sploh začele rasti. Evropska unija in države članice so v dolgoletnem sodelovanju z diktatorskimi in koruptivnimi eh, režimi eh, diskreditirale s tem v očeh ljudi. Mi moramo ponovno pridobiti zaupanje. Sankcije, ki so bile sprejete v Evropski uniji, je treba takoj udejaniti pred vsem prepoved trgovanja z e, orožjem. Posamezne države članice ne bi smele biti tu nobena izjema. Evropska unija mora zahtevati, da se prekine vsako sodelovanje z Gaddafijevim režimom. Pomembno je, po mojem mnenju, da se uskladimo z Arabsko ligo in Afriško unijo. Ravno kar zadeva novo oblikovanje sosedske politike. Drži, če Eh, Evropa hoče zahtevati demokracijo v trgovini in vseh ostalih sodelovanju, ampak to ne sme iti tako dalje, daleč, da bi Evropska unija določala, kako naj to izgleda. Pr eh, Ravno v politiki migracije in eh, politiki beguncev potrebuje Evropa nov pristop, ki zagotavlja humanitarno pomoč. Hvala lepa. Hvala lepa. V imenu Svobode in demokracije, gospod Nigel Farage. Gospod Van Rompuy, upam, da se bo, niste danes odzvali vojaškim odzivom. Tudi gospod Vrhovstat je sedaj pozval k vojni. Upam, da se boste to vrstnim pozivom uprli, kajti ni neke legitimnosti in soglasja v Evropski uniji za vojaško ukrepanje. Naše izkušnje pokažejo, da če greste v vojaško posredovanje, je to lahko, ampak iziti iz takšnega posredovanja je teže. In če bomo se sedaj uprli, vpletli v Libijo, lahko tukaj dobimo novo izkušnjo tipa vid, uh, eh, Vietnam. Kar zadeva pokovnika Gaddafija, seveda imate prav, ko, ko pravite, da to, kar se dogaja v Libiji, ni prav, ampak seveda to smo vedeli še pred uh, revolti, še le zadnje leto, lani je pravzaprav napovedal džihad proti Švicarjem, hotel je izsiljevati Evropsko unijo, rekel je, dajte nam, pet, dajte nam pet milijard evrov ali pa vas bomo preplavili z begunci. In on je bil tisti, ki je tudi um, objel grafija, ki je, naj, ki je zagrešil največje uh, morijo v Evropski uniji. Ampak tudi vi sami ste se sestali z gospodom Gaddafijem decembra, se mar danes spomnite. Tukaj imam lepo sliko, kako si stiskate roke. Nikoli nisem videl, da bi se še bolj široko smejali ali bili videti bolj uh, veseli. Morda je vaš stari prijatelj, s katerim radi popivate. Se prav sprašujem. Sprašujem se, zakaj bi želeli, da vas slikajo z gospodom Gaddafijem. Morda je razlog za to, da glede na to, da ko ste bili imenovani za predsednika Evrope in vaša baronica Ešenova je poslala visoka predstavnica zunanje zadeve, morda s tem veste, da vaju na globalnem odru noben ne spoštuje in uh, niste bili veseli, da vas Obama zavrača in tukaj ste imeli možnost, da vas nekdo sprejme, da vas sprejme nek predsednik vlade ali oziroma države. Tukaj paradirajte z diktatorjem. Mislim, da to ni dobra ali razumna poteza. Um, Tudi britanska laboristična vlada je naredila enako napako. Ampak zdaj vas sprašujem, glede ob teh grozovitih dogodkih v Libiji, ali sprejemate, priznate, da ni bilo prav, da so vas šele, še decembra fotografirali s pokovnikom Gaddafem in prosim, če se lahko opravičite za to dejanje. Hvala. Najlepša hvala. Naslednja govornica je Dajen Doc v imenu nepovezanih poslancev. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi želela izraziti globoko sočutje z ljudmi na japonskem po tem groznem um, potresu in tsunamiju. Kot številni po svetu in kot številni v tem parlamentu smo spremljali to, kako se je uh, širilo to. Uh, ta katastrofa in spremljali smo, kakšna škoda se povzroča tem ljudem in državi. Kot da škoda, ki jo je povzročil cinami in potres ni bila dovolj, sedaj se ti ljudje so soočeni z grožnjo morebitne jedrske nevarnosti. To je grozen položaj, položaj, kjer nimamo besed, s katerimi bi lahko zadostili in tukaj vsekakor je treba ukrepati. Sedaj se govori o jedrskih eh, projektih tudi v Združenem kraljestvu in mislim, da sem nedeljo po televiziji slišala, da je pristojni minister dejal, da ocenjujejo varnost v luči navkov, ki se jih je mogoče naučiti iz eh, jedrskega eh, stanja v elektrarni na japonskem to, to vrstne reakcije niso zadosti. Zgraditi moramo trajnostno z, uh, dobavo elektrike in energije za našo prihodnost. In sedaj, kar k Libiji. Gaddafi je brutalni tiran. Vsi to vemo. To smo vedeli že kar nekaj let. In zdaj je, vidimo, kako terorizira svoje lasne ljudi. Sama prihajam iz Severne Irske, prihajam iz regije, kjer smo imeli 30 let terorizma in tam v teh letih je umrlo več kot 3500 ljudi zaradi tega terorizma. In na Severnem Irskem in morda ljudje sedaj poslušajo to razpravo in kako svet razpravlja o Gaddafiju. in sedaj skušamo priklicati oziroma prikazati, kako um, je ta režim zloben, ampak zdaj se ljudje sprašujo in čudijo, kajti to je človek, ki je oborožil IRF z orožjem in dal jim je možnost, da ubijajo nedolžne in da podtikajo bombe in uničujejo življenja. Sedaj pa vsi, ki nam skušajo prisluhniti, pravimo, kako grozen ta človek je. Saj to že veliko časa vemo. To temo sem pravzaprav že odprla v pogovoru prejšnji teden v Štrasburgu z gospo Lady Ashton. Govorili smo o človekovih pravicah. Vprašala sem jo o tem in odgovora nisem dobila. Vprašala pa sem jo in odgovorila je, da mi bo odgovor podala v pisni obliki ko se vrnem v svojo pisarno, sem takoj dobila sporočilo enega od mojih voljivcev. Gre za enega voljivcev, ki je leta 1987 stav, eh, stala ob eh, posvetilu, kajti eh, njen tast je umrl ob eksploziji bombe, njen mož je bil hudo poškodovan in sedaj živi s posledicami teh ran, še danes trpi zaradi teh ran. Torej, te stvari že dolgo vemo in že prej bi morali ukrepati veliko prej. Sedaj me je sram reči, da je naš prejšnji predsednik vlade se objemal z njim v eh, šotoru sredi puščave. Ta mož, ki je bil vedno brutalen in zloben tiran. Nazadnje pa vas naj spomnim še na poseben vidik Gaddafijevega režima. Žal vam je potekel čas, samo če mi sekundico imamo primer pred sodišči in tudi Združeno kraljestvo sedaj obravnava eh, zahteve po očkodninah za tiste, ki so izgubili življenje. In mislim, da mora, Evrop, da mora parlament tukaj pod, izraziti vso podporo, pa ne le, ko gre za Gaddafija. Torej, Gaddafijo premoženje treba zaseči, da bi z, eh, s tem premoženjem pokrili posledice, ki jih je storil. Hvala. Hey, Hvala lepa. Sedaj prehajamo na eh, postopek eh, catch the eye. Hvala lepa. Gospod eh, predsednik, prejšnji teden je portugalska, portugalska vlada napovedala četrti svežen ukrepov. Ali veste, za katere konkretne ukrepe gre v tej svežni? Eh, Kaj ti verjetno veste, da portugalska vlada želi zamrzniti eh, pokojnine ljudi do 2013. Portugalska vlada želi torej zamrzniti zlasti, zlasti te pokojnine za 3500 eh, ljudi. Eh, in eh, potem so tu tudi posebne pokojnine za ljudi z nezmožnostmi in sicer za 240 evrov na, na, 240 evrov na mesec. Ali ti evropski državljani resnično si zaslužijo, da se jih na tak način kaznuje? Ali se evropski voditelji tega zavedajo? Ali pa mnenski oblikovalci. Eh, gospod Sokrates je sprejel eh, vključujoče socialne okrepe, ali gre za to, eh, ali pa gre za to, da bo prišlo do zmanjšanja števila tistih, ki igrajo golf. Gospod Busutil. Hvala, gospod predsednik. Tudi sam sem pravzaprav želel povedati enako kot eh, gospod Verhofstadt in ker je to tako sijajno izrazil, eh, tega ne morem narediti bolje kot on in se eh, ostajam samo pri tem, da povem, da se z njim strinjam. Hvala lepa. Imam vprašanje, gospod predsednik, za gospoda oziroma predsednika Rompoja. Kako pa lahko, spoštovani predsednik, pričakujemo, pričakujemo, da bomo lahko ponovno spostavili naložbe v Evropi eh, s tem, kar, bilo, eh, kar eh, naj bi bilo predmet dogovora 25. marca. Nedavna zgodovina ne govori uprit temu in če pomislimo na prizadevanje konsolidacije po mastrikskih ciljih, ko, sedaj, ko se sedaj govori o stopne, ki naj bi šla z, od, z 3 na 2 odstotka. Eh, tu eh, skratka vidimo, da naložbe padajo celo na en odstotek in eh, vse to pomeni, da smo daleč za ravni v ZDA in kako bomo pa sploh lahko uresničili cilje, cilje za 2020 z takimi rezultati. Hvala lepa, gospod predsednik. In eh, tu bi imel vprašanje eh, tako na predsednika Evropskega sveta kot eh, na predsednika, na predsednika komisije troje zlasti izhaja iz tega pakta za evro oziroma pakta za konkurenca. Kako uskladiti, mm, vse to uskladiti glede na velike razlike med državami v evrskem območju in mnogi, naprimer, se niti ne zauzemajo za večjo konkurenco. E, potem so še ovire, ki obstajajo na enotnem trgu, ki preprečujejo eh, to konkurenčnost v posameznih državah. Tretjič, celotno eh, področje, ki se nanaša na razvoj in eh, na to predlagano takso. Tudi glede na zagotovilo naj bi to vodilo k prvemu koraku za večjo koordinacijo. In kar me zanima eh, specifično je, kakšna je pravna podlaga, ki bi lahko omogočila, da so prvi predlogi, ki se nanašajo na uvedbo. Hvala lepa. Predsednik eh, prekinja govornika, gospod Landsberg, ki si ima besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Torej, reči, mo, reči moram. Berlin. Gre za trikotnik med Tripolijem, Moskvo eh, in eh, potem glede na to, kar se dogaja, eh, ko lahko rečemo, da vse to pravzaprav sloni in bo slonilo na preračunljivem pragmatizmu in eh, glede Japonske pa gre za temeljno eh, katastrofo. In eh, če bi jo želeli vsaj malo oblažiti, je, da bi takoj izrazili že danes in pozvali k prebojenju, k temu, da, da pravzaprav Evropa združeni narodi eh, tudi ne naredijo dovolj. Hvala lepa. Gospa Ana Gomeš ima besedo. Gospod predsednik, solidarnost z Japonsko pomeni, da se nekaj naučimo iz tega, kar sami sedaj tako dramatično doživljajo, da zlasti tudi, kar zadeva varnost jedrskih eh, central. In eh, tu so tudi vsa nova jedrska. Eh, in druga orožja, radiološka in druga orožja. In dejstvo je, da načrt, ki ga imamo, še vedno ostaja zelo Eh, neučinkovit. Potem glede na to, kar so kolegi, zlasti gospod Verhofstadt, eh, povedali v zvezi s tem. Pripravljeni moramo biti, da uvedemo ta območje prepovedi, eh, prepovedi poletov in da izvajamo tudi embargo na orožje, glede katerega se je, so se Združeni narodi oziroma Varnostni svet že dogovorili. In Eh, dokument, ki je bil napisan. Hvala lepa, gospa. Pre predsedujoči prekinja govornico. Kaj pa smo naredili v zvezi z bojem proti uh, uh, varnim uh, paradižem, davčnim paradižem? Gospod Mario Borgezio ima besedo hvala gospod predsednik popolnoma se strinjam z neke vrste mašalovega načrta za sredozemsko regijo kajti to je edini način da zaustavimo vse migracije zlasti pa potem potrebna pomoč, pomoč, ki pa mora sloneti na majhnih in srednje velikih podjetij, ne pa pomoč eh, s korumpiranim režimom. Eh, ko, eh, Smo, se soočamo s temi davčnimi oazami in vsem denarjem, ki se tja steka. Spremeniti moramo politiko v Evropski uniji. Potrebujemo evropsko politiko, ki bo verodostojna pri zagotavljanju pomoči in podpore tem državam. Potrebujemo torej resno politiko in ta tretji steber tega se bojim. Oziroma ta steber bi moral pomeniti zlasti delovanje srednje velikih in majhnih podjetij. Ne potrebujemo retorike, temveč pravo pomoč. Hkrati da je spomnim tudi na Lampeduzo. Lampeduza, ki mora biti eh, in priti v uspedje pozornosti v Evropi. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, tu se obračam k predsedniku Evropskega sveta in predsedniku komisije. Kot veste in tudi kot je gospod Svoboda povdaril, je prejšnji teden Evropski parlament poslal eh, zelo eh, prepričljivo sporočilo in sicer tako na mednarodni ravni kot na evropski ravni. In to eh, sporočilo je bilo v Evropskem svetu eh, dejansko tudi hitro dojeto in je prišlo v sklepe sveta. Naj se sedaj obrnem k predsedniku komisije. komisije. Eh, namreč tu je močno sporočilo iz parlamenta na svet. Kaj, namerava sedaj komisija podozeti, da bi komisar, ki je odgovoren za davčno področje, ki je že izrazil svoje negativne občutke glede uvajanja to vrstne takse. AFI profitira od neunajnjškajte EU, ki Libija lajde darunter. Državljani Libije trpijo in ne, pri nemški Vlade pa so se zahvalili, da niso podprli francoskega in angliškega predloga za prepoved preleta. E, mi bi morali zahtevati od svojih držav, da udejanjajo sklepe, ki jih sprejmemo. Če podpora iz regije prihaja, potem je zagotovo pomembno, da se ustvari tudi pravni okvir, se pravi, da pridemo do resolucije varnostnega sveta. Ampak nisem videl, da vi kaj delate na tem področju. Tudi gospod Barozo, ko je bilo vprašano, kaj se dogaja z ljudmi, eh, ki hočejo zapustiti državo, eh, potrebno je seveda govoriti z sosednjimi državami. Eh, potrebno je na na vsak način poskrbeti za begunce, seveda na Malti, na Italiji. In tu je treba marsikaj pripraviti, da bomo lahko na vse te izzive odgovorili. Kot. Hvala lepa. Gospod Macmillan Scott ima besedo. Gospod predsednik, govoril bi o Libiji, ki je pravzaprav eh, po človeku povzročena katastrofa v našem sosedstvu, kot je gospod Galer povedal. Eh, tu eh, in prihaja do bega um, Libicev v Egipt. In vse to samo upozarja na, našo, nemo, eh, na to, da smo nemočni. Eh, Imamo partnerstvo za demokracijo in sicer gre za eh, dopolnitev dokumenta, eh, ne gre za partnerstvo za demokracijo, gre za parodijo demokracije. Kajti ta parlament je prejšnji teden za veliko večino eh, glasoval za odločno akcijo in priznanje opozicije. Omogočiti ne samo človekoljubno, temveč tudi strateško pomoč. Gospod Ferhošček, takrat ima prav. Na Franciji, na, združeni, na, na Združenih narodih in drugih je, e, kajti e, na njih je odgovornost, da zaščitijo libijsk, e, libijski narod. Hvala lepa. Izvolite, spoštovani kolega, imate besedo. Nikolaus Čontis. Gospod Nikolaus Čovtis. Hvala lepa. Vprašati sem želel po krizi na japonskem, eh, saj nismo še niti dojeli vse razsežnosti te katastrofe. Ali se je komisija iz tega kaj naučila in ali namirava kaj poduzeti, da bi spremenila svoje, eh, svoj odnos do jedrske energije? Ne govorim samo o obstoječi infrastrukturi in centralah v Evropi, temveč o strategiji, o strategiji Evrope, ko gre za gradnjo, bodočo gradnjo naslednjih centralov central. Glede evra. Slišali smo, kakšno je uradno tolmačenje tega, slišali smo tudi za ocene drugih ljudi, gospoda Junkerja in podobno. Govorimo o drugih ukrepih, v izjemno težki situaciji, ki pomeni vse slabše pogoje za delavce. Kako eh, se soočiti z ogromnim problemom brezposelnosti po celi Evropi? In sicer eh, to pomeni več kot 25 milijonov brezposelnih. Gospod Voljski. Dziękuję, panie przewodniczący. Czy... Hvala lepa, gospod predsednik tri kratka vprašanje imam. Prvo je eh, gospodu Rompoju. Kakšno, kakšno bo stališče Evropske unije, da ne bi prišlo do eh, balkanske, eh, eh, do ponovitve evropske napake do Balkana. Drugo vprašanje, ali lahko razmislite o ukrepih, kot so prepoved, prepoved letenja z, z, nad Libijo? Potem vprašanje gospodu Rompoju. Izjava čez eh, dva tedna eh, s strani neevropskih držav. Ali se bo to zgodilo sedaj ali kasneje? Ali bodo sodelovali pri sklepih oziroma odločitvah eh, evrskega kluba ali bodo enostavno sledili sklepom in odločitvah drugih? In pa ali Eh, bo prišlo do tektonskih premikov na jugu, ali komisija predvideva eh, in eh, bo imela kakšne predloge. In pa gospod Pier Antonio Pancer ima besedo. Eno minuto, prosim. Grazie. Dico al presidente del consiglio e al presidente. Hvala lepa. Politika alle spalle. Jaz bi hotel predsedniku sveta in predsedniku komisije povedati, da jih podpiramo, ampak eh, morajo sprejemati ideje, eh, ukrepe. Ampak v primeru Libije se mi zdi, da se to ni zgodilo. Kadafija je potrebno odstraniti. Mi se moramo zavedati, da moramo pravilno se odzvati na situacijo, ker drugače bomo izgubili zaupanje. In eh, to je edina prava pot, ki po kateri moramo iti. Eh, če nočemo eh, doseči, da bodo vsi zelo razočarani nad nami, ne samo v Severni Afriki, temveč povsod. Mi moramo zdaj na vsak način dejansko nekaj narediti. Če bomo delali tako, kot ste vi rekli, gospod Barozo, potem bo Severna Afrika za nas postala politično breme. Ne gre za to, da nekomu drugemu eh, potisnemo odgovornost. Jaz bi hotel čist natančno vedeti, kakšen namen ima Evropa, kaj namerava Evropa narediti že jutri. Prosim, gospod Watson, Graham Watson. Gospod predsednik. Gospod Van Rompuy, v, eh, v svojem uvodnem poročilu, ki je poročilo sveta, ste leta 2010 rekli naslednje. Eh, gre za težke čase in tudi, eh, ko pridejo v spredje različne sile, ki so bile neprečakovane. Koliko luči pa ste videli glede tega prejšnji teden? Ali to ni bilo dovolj? Prosim. Gospod predsednik Barozo, imate besedo. Najlepša hvala. Bom odgovoril na vprašanja, ki so se nanašala neposredno name in na pristojnosti Evropske komisije. Prvič, tisto, ki se nanaša na uh, takso za finančne transakcije. Celo preden je bila sprejeta resolucija parlamenta, sem se zauzemal za to takso na globalni ravni. V okviru G20, eh, ko sem govoril v imenu Evropske unije skupaj s predsednikom Rompojem, sva eh, skušala pritegniti druge, da podprejo zamisel o finančni taksi, ki bi lahko bila sprejemljiva za G20. Povedal sem vam že, da reakcija ni bila pozitivna. Tu so velika gospodarstva, ki temu nasprotujejo, celo nekateri izmed naših najbližjih partnerjev, ki eh, tudi niso za to in nasprotujejo nasprotujejo uvedbi na globalni ravni take eh, finančne takse. Hkrati pa eh, to predlagamo in podpiramo pred Evropskim parlamentom, kjer je velika večina potrdila svojo zavezanost eh, uvedbi takse za finančne transakcije. To, kar vam lahko povem glede komisijenega stališča, je naslednje pripravljamo študijo vpliva različnih opcij eh, v bančnem sektorju, kajti finančni in bančni sektor bi moral pomembno prispevati k odgovoru na to krizo. In sedaj analiziramo to, kar smo predlagali z vidika eh, te posebne takse, takse tudi, ki se nanaša na finančne dejavnosti in na banke. In osebno se zauzemam za to takso, kot sem povedal, vendar pa je potrebno priznati, da so nekatere od teh zadev zelo zapletene. Rezultate te analize naj bi dobili do poletja letos in naši predlogi eh, bodo šli v smeri eh, te analize oziroma te ocene. Zadeve, eh, davčne zadeve pa so predmet soglasnega odločanja v Evropski uniji. Sedaj odgovarjam na vprašanje gospoda Briana Crowleyja. Komisija je pristojna, da Eh, da predloge glede takih zadev in danes smo sprejeli take predloge, ki se nanašajo na takse za eh, družbe oziroma podjetja, kot smo obljubili. To pa še ne pomeni, da se morajo države nujno s tem strinjajo. Taka taksa za konsolidacijo pa lahko pomeni pomemben napredek za vidika enotnega trga. Eno od problemov Evropske unije je, da enotnega trga za vidika skupne osnove za naša podjetja ni. In eh, zelo visoki stroški nastajajo, kadar eh, države trgujejo ena z drugo. Tu so najrazličnejši eh, davki in dajatve. In dajatev eh, je nekaj, kar nismo predlagali v okviru harmonizacije. Tega ne predlagamo, vendar pa je res, da bi bilo smiselno za vidika enotnega trga, da imamo skupno tako takso in zato je sedaj to predlagano, da država članicah pa je, da se glede tega odločijo. Vprašanje gospodja Sajrusa Volskega v zvezi Eh, z instrumentom evropskega eh, sosedstva. Eh, sedaj še ne moremo reči, kakšni bodo naše predloge, sedaj jih šele finaliziramo. Načeloma se bo to zgodilo 29. junija. Lahko pa rečem, da je namen komisije, da je močno zavezana evropskemu sosedstvu, tako sredozemlju kot tudi vzhodnemu krilu tega območja. Eh, zato ostajamo zavezani tudi vzhodnemu partnerstvu in eh, prišlo je do vrha vzhodnega partnerstva pod polskim predsedovanjem. In eh, to se bo nanašalo tudi na vse druge politike sosedstva, tudi na vzhodno partnerstvo oziroma vzhodno sosedstvo in podobno. Potem še moj odziv na nekatere vaše pripombe glede Libije. Želim vas spomniti, da je Evropska komisija skladno s 17. členom pogodbe odgovorna za to, da Evropsko unijo zastopa na vzvan v vseh zadevah razen za varnostno in obramno politiko. In seveda eh, ne, ne želim nikoli posegati v pristojnosti drugih, držim se samo lastnih pristojnosti. Eh, mislim, da nekatere izmed vaših pripomp niso bile pravične do Evropske unije. Eh, to morate sprožiti pred nekaterimi posameznimi državami Evropske unije. Kajti tu so ljudje, ki so zelo zavezani Evropi in ki so se poslužili teh vprašanj. Mislim pa, da če to delate, delate na ta način, pravzaprav to ni velika usluga Evropske unije. In ko se govori o nemoči, ne gre za nemoč, nemoč Evropske unije, eh, temveč eh, samo nekaterih posameznih držav. Namreč imeti skupno stališče, Medtem ko vemo, da takega skupnega mnenja oziroma stališča vseh držav ni, to je potrebno upoštevati. In eh, kaj ti, če na to gledate tako, potem samo slabite Evropske unije. Evropska unija lahko prevzema velike odgovornosti, vendar v tistih zadevah, kjer je potrebno soglasje, kot naprimer pri obrambi, takrat ne moremo govoriti v imenu držav članic če evropske države tega evropskim torej organom in eh, organom Evropske unije niso omogočili. Predsednik Evropskega sveta, gospod eh, Van Rompuy. Hvala lepa, kolegi in kolegice, gospod. Dragi kolegi, eh, ne rečem tega zato, ker ne bi govoril zauzeto, ampak eh, zato, ker eh, sem šokiran na tem, kar se dogaja v Libiji. Vendar, eh, naprimer, kriviti samo Evropsko unijo. Treba je reči, da Evropska unija ne more delovati ali ukrepati sama. Ne mora, uk, more ukrepati sama. To mora storiti na pravni podlagi in sicer s podporo regije. Če tega pravne podlage ni, če te podpore regije ni, potem ne moremo ukrepati. In v preteklosti tega nismo naredili oziroma nismo naredili sistematično. Delamo na tem in naj vam zagotovim, da na tem delamo. In sicer zato, da bi Evropska unija dobila Eh, in lahko delovala s tako podporo, zato da se zaustavi sedanje libijske voditelje. In če vam nisem dal še dodatnih podrobnosti, eh, to, eh, da to pomeni, da na tem ne delamo zelo intenzivno in eh, eh, tu je eh, ali pa naprimer sedaj, ko se mi je mahalo pred nosom z to sliko in to vrstne ilustracije. Žal nisem svoje karijere naredil na taki osnovi. In žal mi je za tiste, ki to delajo na ta način. Pakt je bil sprejet in je dobil podporo 17 držav evrskega območja. In to eh, obstajalo je zelo visoka stopnja soglasja glede pakta za evro in eh, potekala je tudi diskusija na sestanku na vrhu, vendar za to diskusije ni bilo potrebno velik eh, dolgo časa. Bilo je sprejeto in eh, če pogledam, s kakšnimi elementi smo začeli in kaj se je potem eh, zgodilo in eh, s kolikšnim soglasjem je to bilo sprejeto, potem mislim, da to dobro kaže na to, kar je bilo opravljeno. Nisem edini odgovoren, delili smo z roko v roko postopki s komisijo. Ne gre za uvajanje strikne finančne eh, in druge discipline samo eh, eh, zaradi lepšega. Cilj vsakega pakta je je ustvarjanje novih delovnih mest brez konkurence, brez konkurenčnosti in brez zdravih eh, finančne podlage ne bo eh, tega moč doseči. V preteklosti je že prišlo do, za, do napak na ravni posameznih držav, pa tudi na kolektivni ravni, na ravni Evropske unije. In naša žalostna naloga je, da eh, te napake popravljamo. Nisem pa prepričan, da smo jih znali dojeti in izpostaviti vse te napake, celo ne tu eh, v tem parlamentu, takrat, ko je to bilo potrebno. Torej, glede evrskega območja, eh, seveda eh, se lahko sami odločimo, v kakšnem trenutku želimo prispevati k koordinaciji, k paktu. To je možno narediti v vsakem trenutku. In prihodnost evrskega območja pa tudi te seje, te sestanke potekajo z vsemi člani, se pravi 17 člani in še dodatnimi eh, zunanjimi članicami. Ni normalno, da se sestajajo tisti, ki imajo skupno valuto, da sprejemajo ukrepe samo za svojo regijo, zato ker gre za njihovo valuto. Imajo večjo odgovornost kot pa drugi, zato ker imajo skupno valuto, ker ravno to imajo. Smo odprta unija, tudi uh, odprta regija, evrska evrsko območje in prav je, da tudi zunani eh, člani že sedaj sodelujejo. Dobrodošli so v vsakem trenutku po 24. marcu, 24. marca pa tudi po tem datumu. Osebno sem prepričan. Ne da gre za zadnje poglavje v krizi. Dejstvo pa je, da smo naredili veliko korak naprej prejšnjega petka in z vašim sodelovanjem eh, bomo lahko eh, naredili še druge pomembne korake in eh, dokončali delo v zvezi s stabilizacijo in dokončali delo skupaj s komisijo